konferenca predsednikom v skladu z 134. členom sklenila, eh, da bo spremenila eh, da bo spremenila uh, dnevni red za sedem za naslednje leto in da bomo 26. januarja, 26. januarja se v Bruslu zasedanje začne ob devetih. Sedaj pa imamo temo Ugande, osnutek zakonodaje proti